bomo prisluhnili izjavi sveta in komisije na temo Evropskega sklada za strateške naložbe. Besedo takoj predajam gospe Kalnina Lukaševici v imenu sveta. Izvolite. Uh, Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, poslanci in poslanke, hvala za povabilo sveta k sodelovanju pri tej pomembni razpravi o Evropskem skladu za strateške naložbe. To je seveda prijednostna naloga za vse tri institucije, kar je zelo dobra podlaga za nadaljne razprave. Hvaležna sem za to možnost, da lahko predstavim naša stališča v zvezi s to temo. Evropski parlament je bil bistvenega pomena pri obravnavi vprašanja naložb kot prednostnega vprašanja. Ravno zato sem vesela, da sem danes tukaj. Sedaj namreč eh, pričenjamo z delom na konkretnem predlogu za naložbeni načrt. Evropski sklad za strateške naložbe je prioriteta za latvijsko predsedstvo in za svet kot takšen. Bistvenega pomena je, da zagotovimo gospodarsko rast in da zmanjšamo brezposelnost v Evropski uniji. Naložbeni svežen je oblikovan tako, da bo dosegel ta dva cilja. Ravno zato je bistvenega pomena, da so zakonodajalca tesno sodelujeta in da to počneta hitro. Mislim, da je treba spomniti tudi na dejstvo, da sta predsednik Juncker in Evropski svet zastavila zelo ambiciozne cilje. Mi pa računamo na podporo Evropskega parlamenta pri doseganju teh ciljev. Trenutne razmere na področju naložb zahtevajo hitre, odločne ukrepe. Želimo si, da bi prvi projekti začeli delovati že letos. Svet je začel tudi z obravnavo v ad hoc delovni skupini, ki se srečuje pogosto. Prejšnji teden sta že potekali dve seji, naslednja pa se bo odvila jutri. Doseči želimo splošni pristop in sicer do meseca marca. To pomeni, da bomo imeli na to dovolj časa za dogovor s parlamentom še pred končnim časovnim rokom, ki bo potekel poleti. Svet bo torej spremljal delo na tem predlogu, ki je za nas izjemno pomemben. Prva intenzivna razprava na ministerski ravni je potekala včeraj. Brez dvoma bo tudi parlament ambiciozen, tako kot smo bili mi, in veselim se konstruktivnega sodelovanja. S tem bomo preverili, kako zavezani smo k krepitvi Eh, gospodarske obnove Evrope. Spoštovani poslanci in poslanke, Evropski sklad za strateške naložbe je izjemno pomemben. Tega ne moremo pocenevati. Je pa to zgolj en del naložbenega načrta eh, komisije, ki bo zagotovil likvidnost. Želimo mobilizirati, zbrati sredstva za naložbe. Drugi stebr načrta komisije in vzpostavitev eh, evropskega vozlišča za svetovanje pri naložbah je prav tako del našega predloga. Poiskati želimo dobro strukturirane, zanesljive eh, projekte, ki se jih bo dalo izvajati. Tudi zasebni sektor mora pri tem sodelovati, sredstva pa se morajo stekati v realno gospodarstvo. Paziti moramo torej, da se ti ukrepi izvajajo dopolnilno skupaj z vzpostavitvijo samega sklada, ker bodo ključnega pomena za uspešnost projektov posod po Evropski uniji. A morda je treba izpostaviti še tretji stebr. Izboljšanje naložb na področju okolja. To bo verjetno najpomembnejši stebr za zbiranje zasebnih sredstev. To je zelo široka tema, ki jo moramo obravnavati na različnih ravneh z vidika Evropske unije gre seveda za vprašanje dograditve enotnega trga. Več ukrepov je komisija že predstavila, naprimer pod naslovom eh, Unije kapitalskih trgov. Svet je pripravljen za sodelovanje z Evropskim parlamentom in komisijo pri vseh pobudah, s katerimi bi okrepili enotni trg in povečali konkurenčnost Evropske unije. Obenem potrebujemo ukrepe tudi na nacionalni ravni, tako da bomo lahko odpravili ovire za naložbe in izkoristili potencial za rast povsod po Evropski uniji. Veselimo se torej predlogov in pobud komisije na vseh teh področjih. Naložbeni načrt je usklajen s prioritetami latvijskega predsedstva na področju gospodarske politike in konkurenčnosti kot veste, ta načrt ni oblikovan zato, da bi z njim rešili vse probleme, s katerimi se srečujemo eh, na evromočju in Evropske unije. Imamo makroekonomske šole, deflacijo, energetsko varnost in eh, težave zaradi dolgov na lokalni ravni. Je pa to pomemben korak eh, naprej v pravi smeri. Še pomembne je pa je, da je ta sistem prožen, tako da lahko rase in se prilagaja. Strukturne reforme potrebujemo, fiskalno odgovornost in naložbe. To so tri ključni elementi za rast in zaposlovanje, ustvarjanje novih delovnih mest. Naložbe so torej zgolj ena sestavina v tem receptu. Ne smemo pozabiti na druge elemente, na strukturne reforme in pa na fiskalno odgovornost. Če želimo rešiti izzive pred nami, potem, potem moramo vsi skupaj v svetu, v parlamentu in v komisiji sodelovati in delati hitro. Zakonodajni eh, svežen mora ponuditi ustrezne instrumente, ki jih potrebujemo za obnovo gospodarstva. Hvala. Merci, Je... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sedaj pa gospod Katajnen v imenu komisije. Madam, Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, vedno mi je v veselje obiskati Evropski parlament, kjer lahko govorimo o pomembnih temah, tako kot to velja danes. Zahvaljujem se latvijskemu predsedstvu za dobro upravljeno delo. Hvala, da ste naložbeni načrt umestili zelo visoko na vaš dnevni red. Manj kot dva meseca po predstavitvi ambiciozne strategije za krepitev rasti in zaposlovanja je Evropska komisija predstavila osnutek zakonodaje za vzpostavitev Evropskega sklada za strateške naložbe. Hitro delamo in dobro delamo. Ta sklad se skriva v srčiki naše eh, naložbene strategije. Želimo okrepiti tiste dele gospodarstva, ki so najbolj eh, pomembni in najbolj potrebni pomoči. Okrepiti želimo rast. Imamo tudi pregledne sisteme investicij, imamo tudi vozlišče za svetovanje, tako da bodo lahko vsi dobili pomoč, ki jo potrebujejo pri oblikovanju dobrih projektov, ki bodo deležni in upravičeni naših sredstev. S temi ukrepi bomo odpravili negotovosti, eh, kar je seveda potrebno, če želimo privabiti zasebna sredstva. Državam članicam dajemo gotovost, tako da bodo vedele, kako bo ta nov sistem deloval, in kako bomo uporabljali eh, pakt stabilnosti in rasti, ter seveda, kako bomo učinkovali na tržišče, tako da bomo zagotovili rast in zaposlovanje. Obenem eh, predstavljamo tudi raz eh, jasen upogled v pravni okvir. Zagotavljamo transparentnost sprejemanja in izbire projektov delamo hitro in računam na vas in na vašo politično podporo, tako da bo lahko Evropski sklad za strateške naložbe čim prej začel delovati, že v prvi polovici letošnjega leta. Časovnica je izjemno ambiciozna. Pogajanja v svetu so se začela 19. januarja letos v ad hoc delovni skupini, ki skrbi za obravnavo naložbenega načrta v Evropi. Tudi delo v Evropskem parlamentu se mora začeti čim prej. Računamo na oba so zakonodajalca, da se dogovorita o besedilo do junija, tako bomo eh, lahko začeli z operativno uporabo sklada še v prvi polovici leta 2015. Seveda moramo vsem jasno povedati, kaj počnemo in kaj želimo doseči. Zanima me vprašanje upravljanja in nekatere druge podrobnosti. Glede obravnave STB bo komisija sodelovala z državami članicami, tako da bo jasno, kako se uporablja sklad stabilnosti in rasti. Države članice lahko prispevajo tudi na ravni posameznih projektov prispevki v obliki eh, kapitala in drugih pomoči ne bodo eh, šteti z vidika fiskalnega prilagajanja. Tudi drugi elementi bodo upravičeni v skladu eh, s klauzulo o naložbah. Glede upravljanja želimo spostaviti upravljanje na dveh ravneh. S pomočjo tega želimo zagotoviti večjo gotovost za eh, vlagatelje, tako da bodo projekti lahko bolj tvegani, kot so ponavadi v okviru AIB. To je seveda pomembno, ker lahko zgolj tako zberemo dovolj sredstev na zasebni strani, zgolj tako lahko zagotovimo dovolj naložb v tistih sektorjih našega gospodarstva, kjer so naložbe najbolj potrebne. V praksi bo strateški eh, usmerjevalni odbor definiral, kakšne bodo smernice za naložbe. In te smernice bodo opisale eh, profil tveganja ter kriterije za izbiro posameznih projektov. Usmerjevalni odbor bo sestavljen iz predstavnikov komisije in Evropske investicijske banke. V prihodnosti pa bo v tem odboru lahko sodeloval, eh, sodeloval tudi kakšen drugi organ, seveda eh, Eh, v sklopu dogovora med partnerji. Evropska unija in Evropska investicijska banka eh, bosta odločali s pomočjo konsenza v usmerjevalnem odboru. Imamo tudi šest neodvisnih strokovnjakov, ki bodo eh, odločali o izbiri projekta. Izbrani bodo najboljši projekti, na osnovi smernic, ki jih bo določil usmerjevalni odbor. Vlagatelji pravijo, da je neodvisnost izbirnega postopka bistvenega pomena, če želimo zbrati zasebna sredstva. Investicijske smernice bo določil usmerjevalni odbor, ko bo ta začel delovati. Ampak že os, osnovni kriteriji so že zdaj jasni. Projekti v okviru te pobude bodo morali biti gospodarsko sprejemljivi in sami bodo morali eh, preživeti. Ocenili bomo na lokalni in globalni ravni. Ocenili bomo tudi evropsko dodano vrednost oziroma njihovo usklajenost z evropskimi političnimi prioritetami, naprimer eh, Evropska strategija Eh, Evropa 2020, eh, svežen za podnebje energetiko in druge politične prioritete, ki jih imamo. Predlog pravi, da bi se morali osredotočiti na projekte, ki imajo eh, več tveganja, ki imajo več možnosti za više dobičke, kot pa trenutni projekti v okviru EIB. vprašanje odgovornosti do parlamenta. Nadzor temelji na dveh načelih. Najprej poročanje. AB bo dvakrat na leto poročal komisiji in enkrat letno eh, parlamentu. Poročila bodo javna. Komisija bo poročala tudi Eh, o izvajanju same uredbe in sicer parlamentu. Evropski parlament bo lahko kadarkoli organiziral javne predstavitve z upravnim direktorjem sklada. Upravni direktor bo moral hitro odgovoriti bodi si ustno, bodi si pisno na vprašanja Evropskega parlamenta. Evropski parlament lahko zaprosi tudi za poročanje Evropske komisije. Spoštovani poslanci in poslanke, predlog, ki ga danes predstavljamo, mora spremljati svežen ukrepov, s katerimi bomo odpravili ovire za naložbe in ustvarili dejanski enotni trg. In zame je to najpomembnejši del naložbenega načrta. Tako bomo namreč spremenili strukturo Evrope, jo usmerili v pravo smer in omogočili nove priložnosti za naložbe. Vse to najdemo v delovnem programu Komisije za leto 2015. Komisija bo pripravila nove predloge za energetsko unijo, za digitalni enotni trg, za unijo kapitalskih trgov in pa za strategijo za notranji trg za blago in storitve in to tekom tega leta. Z veseljem bomo z vami sodelovali pri vseh teh temah. Na koncu bi, spoštovani poslanci in poslanke, izpostavil še naslednje dejstvo. V današnjih načrtih je veliko tehničnih podrobnosti. O teh moramo govoriti in jih oblikovati pravilno. Ampak nikoli ne smemo pozabiti na splošno sliko, na smisel teh načrtov. Kriza ustavlja naložbe, ki so eh, bistvenega pomena za naše gospodarstvo. S temi ukrepi bi radi povrnili zaupanje vlagateljev v sistem in tako omogočili naložbe za tiste regije in tiste sektore gospodarstva, ki so tega najbolj potrebni. Potrebe so na kraju samem na terenu velike, zato moramo ukrepati hitro. Veselim se sodelovanja uh, s tem parlamentom, Upam, da bomo čim prej sprejeli te ukrepe in s tem izboljšali evropske naložbe. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. To razpravo bomo začeli najprej z prispevki po skupinah. Najprej gospod Weber za e LS, 4 minute. Gospa predsedujoča, gospod podpredsednik, spoštovani predstavniki sveta, kolegice in kolegi, hvala za predstavitev gospoda Kontkatajnena. Kont politična skupina ELS podpira predloge za naložbeni načrt na evropski ravni in mislim, da so okvirni pogoji dobri. E, to niso naložbe, ki temelijo na dolgu, na zadolžitvi, temveč denar bomo zbrali na zasebnem trgu, ki tudi ustvarja delovna mesta. To je pravilna pot. Hvala za hitro delo in za dobre predloge kolegice in kolegi bodo potem še spregovorili o podrobnostih, ki se nam zdijo pomembni eh, za Evropsko ljudsko stranko. Želim to povezati z drugim razvojem, ki je značilna za gospodarski razvoj v Evropski uniji in ki bo tudi zaznamovala eh, politične razprave in sicer eh, volitve v Grči v nedeljo. Najprej želim opozoriti na to, da Eh, nov začetek Evrope, o katerem govori predsednik grške vlade, ne bo, se ne bo začel s takimi predlogi, kot jih daje on, temveč s predlogi, kot ga je danes podal komisar Katajnen. ILO, mednarodna di, eh, organizacija dela, je danes objavila številke. S tem skladom za strateške naložbe bo nastalo več kot 2,1 milijon novih delovnih mest oziroma bi lahko nastal. E, to je pomemben um, zagon gospodarstva. E, zato sem omenil Grčijo, kolegice in kolegi, ker menim, da mnogo tega, kar želimo izvesti v Evropi z naložbami, da je mnogo tega zaradi zadnjih volitev v Grčiji v nevarnosti. Če naprimer Cipras napoveduje, da želi da noče vrniti dolgov, odplačati dolgov, eh, sprašujem, kako pa naj pridobimo zasebne investitorje za sklad, če politiki v Evropi pravijo, da ne bodo odplačevali dolgov. Kaj pa to ima opraviti s solidarnostjo? Če z rezom dolgov v Grčiji eh, morajo plačati Cipr 100 milijonov evrov, eh, Eh, Italija 10 milijard, Španija 6,6 milijarde evrov in kolegice in kolegi, Irska 347 milijonov evrov. Bailout pomeni, da morajo vse druge države članice prevziti te grške dolgove ali je solidarno, če Španija, Italija, Cipr eh, garantirajo za dolgove Grčije ali to prispeva k stabilnosti, gospe in gospodje, meni se zdi, da temu ni tako. To bo vodilo do nestabilnosti v Evropi. V, uh, lilne obljube z 11 milijardami novih uh, odhodkov v Grčiji ne vodijo do večjega zaupanja investitorjev v Grčiji. Upamo in tudi prosimo, da bo ta uspeh, da ima Grčija izravnan proračun in tudi eh, gospodarsko rast. Upamo, da ne bodo eh, postavljeni pod vprašaj eh, takšni eh, eh, dobri eh, eh, eh, razvoj. In tudi, da se je Cipras povezal z desnimi populisti, je seveda težavno. Nobena ženska ni v vladi, nobene ministrice ni v novi vladi, so izključno moški. Ne vem, kaj ima to opraviti z ravnovesjem med spoloma. To me zelo preseneča in sicer to omenjam v tej razpravi zato, v razpravi o strateških naložbah, ker so, je tak političen razvoj velika nevarnost za to, ali bomo imeli gospodarski razvoj ali ne. Če si danes ogledamo v Evropo, vidimo, da imamo na Irskem rast 3,6, Latvija 2,6, v Španiji smo v zadnjem letu ustvarili en milijon delovnih mest. V vseh državah, kjer imamo na oblasti eh, ljudske stranke, kjer se pametno vlada, beležimo rast in pozitivne razvojne perspektive in kot politična skupina ILS eh, bomo ostali zvesti tej poti. Hvala. Weber, gospod eh, Weber, dovolila bom eno vprašanje. Sprejmete modri karton? Stavs. Ja, Herr Weber, Sie begrüßen. Gospod Weber, vi seveda eh, pozdravljate ta naložbeni načrt, to me ne preseneča, ampak dve točki pravite, da to niso naložbe, ki temelijo na zadrževanju, ampak to je, z javnimi sredstvi eh, začnemo in potem eh, se odobrijo krediti in tako spodbujamo zasebno, eh, zasebne investicije, to so dolgovi in če naj bi nastalo dve sto eh, dva milijona delovnih mest, zakaj pa te vsote ne podvojimo s 315 milijard na 600 in bi rešili problem brezposelnosti? No, kolegica sicer zna opisati probleme, ampak dobro bi bilo, če bi populisti v tej hiši prispevali tudi k rešitvam problemov. Predlog, ki ga imamo, ne bo povečal dolgov v Evropi. Te investicije bomo financirali iz eh, obstoječega proračuna in privabili bomo eh, zasebne naložnike, torej investitorje. In zato se mi zdi, da je ta predlog gospoda Katajnena tudi pravilen predlog. Okay, bomo nadaljevali z razpravo z gospo Rodriguez v imenu socialistov. Dve minuti. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prav gotovo bomo imeli še priložnost eh, za obravnavo rezultatov nedavnih dogodkov v Grčiji. Prav gotovo pa potrebujemo rešitev za Grčijo, ki naj jo vodijo Evropske inštitucije, komisija, svet in Evropski parlament na osnovi davčne odgovornosti. Potrebujemo dejanski napredek in dejansko možnost za razvoj in vzpostavljanje delovnih mest v Grčiji. Ampak za to potrebujemo investicije. In zato je naša razprava tu relevantna. Dobro se zavedamo nujnosti. In zato bi vam želela v imenu naše skupine predstaviti naslednje. Resnično nas zelo skrbi, kako počasi se ta sklad za strateške naložbe vzpostavlja. Zelo nas skrbi, da države članice doslej še niso podale kapitalskih zavez za ta sklad. Vsi se zavedamo, da je ta močna kapitalska osnova sklada ključnega pomena za to, da bo sklad lahko povečal posojilne zmogljivosti. To je kritična točka. Vsi dobro vemo, da proračunska jamstva Evropske unije in prispevki Evropske unije ne zadostujejo. Prav tako nas skrbi tudi to, da zlasti minister Šojber pred nedavnim je zavrnil možnost, da bi Nemčija uložila nacionalni prispevek. In to je škoda. Evropa potrebuje obsežen naložbeni projekt eh, za potrebe realne ekonomije in zato moramo zagotoviti, da vse države članice, tudi tiste, ki imajo visoke primankljaje, še vedno lahko prispevajo in upam, da bomo to lahko dosegli do naslednjega vrha evroobmočja. Hvala lepa, gospod Kamal. 2 minuti 30. Ja, EKR eh, e eh, pozdravlja to, da komisija želi eh, skrčiti naložbe v Evropi. Ampak moramo pa se zavedati tudi tega, da ta sklad ne bo rešitev za vse. Kar je pomembno v tem predlogu, ni sam sklad, temveč tako imenovan eh, tretji stebr. Moramo odpraviti vse prepreke in ovire eh, za investicije naprimer, vam bom dal en primer. Eh, v Združenih državah imamo zelo uspešno eh, platformo posojanja med posamezniki, ampak evropska zakonodaja takšnemu uspešnemu modelu ne bi omogočila obstoja. Torej, moramo se vprašati, koliko podjetnikov bo lahko pridobilo financiranje za ustvarjanje novih delovnih mest znotraj obstoječe evropske zakonodaje. Naprimer, sedaj se DDV plačuje v državi, kjer se nahaja eh, potrošnik in ne tam, kjer je eh, podjetje in to je bilo v interesu velikih multinacionalk, kot so Amazon in druge. veliko podjetij pa si ne more privoščiti nadzora eh, potrošnikov v drugih državah članicah. In sedaj je rečeno, da če tega ne bodo storili oziroma če bodo zavrnili prodajo v druge države članice v EU, potem se jim lahko zgodi, da eh, se bodo znašli v situaciji, kjer kršijo evropsko zakonodajo in eh, bodo morali prenehati svojo dejavnostjo. Če smo resni, potem moramo odstraniti birokratske ovire, ki škodijo poslovnemu svetu, kajti sicer nobena investicija, še tako pomembna, ne bo eh, te vrzeli zapolnila. Naj vam postavim vprašanje, koliko investitorjev v EU potrebujemo, preden bomo odpravili to težavo, koliko uh, ljudi mora biti brezposelnih, preden bomo odprli uh, trge, kot je Bob Dylan povedal, odgovor na to ni. La parole à M. Telička. Gospod Telička. Minut. Za Alde, tri minute. President, thank you. Uh... Gospa predsedojoča, hvala lepa. Uh, podpredsednik, uh, minister. Naj povem, da za našo skupino uh, je zelo pomembno, da imamo ta investicijski načrt, kot ste sami tudi povedali. In eh, mislim, da ste delno že na pravi poti, kaj ti ustvarjate pričakovanja in to na prav način. Ti tri stebri so natančno tisti, ki jih eh, poslovni svet pričakuje. Gre za vprašanje zaupanja, vprašanje zaupanja, ki jih eh, morajo evropske inštitucije omogočiti in prepričati ljudi, da te instrumente lahko ustrezno tudi uresničujejo. Mislim, da je še bolj pomembno, da svoje obljube izpolnite. Gospod predsednik Katajne, omenili ste, da je notranji trg eh, ključnega pomena. S tem se strinjam, to drži. Prav tako se boste strinjali tudi uh, da smo imeli razpravo znotraj naše skupine v zvezi s pogojenostjo v odnosu do strukturnih reform in pojasnili ste, da je treba te poenostaviti. Mislim, da rešitve za to obstajajo, ne glede konkretnih projektov, temveč glede eh, splošnega mehanizma. Ampak putimo to zaenkrat ob strani. Povedal bom nekaj drugega. Kot ste že omenili, Če bo Evropska unija ponudila naložbeni načrt, potem pričakujem, da bo komisija individualnim državam članicam usilila lasne nacionalne načrte. Sedaj imamo več različnih eh, predlogov, načrtov. Videl sem več seznamov, nekateri so bolj opogumljajoči, drugi manj, ampak mislim, da bodo na koncu sprejete prave rešitve. Bi pa temu veliko bolj zaupal, če bi v okviru teh predlogov našli konkretna vprašanja, ki bi kazala na to, da nacionalne zakonodaje uresničujejo lasna pravila uresničevanja notranjega trga. Boljša zakonodaja, kot je povedal gospod Kamal, ki je pravi liberalec, s tem se lahko strinjal. Ampak birokratsko poenostavljanje je pomembno in v poslovnem svetu vse čas eh, te zahteve poslušamo. Ampak, če govorimo o investicijskem načrtu, potem lahko zahtevamo tudi konkretne korake. Bom zaključil še z dvema pripombama. Pričakoval bi več od latvijskega predsedstva, glede na to, kar smo danes slišali. Pričakoval bi, da ne boste napovedali samo več eh, sestankov, temveč da boste tudi govorili o tem, kaj se je zgodilo, eh, čemu so se, čemu so se države zavezale, kaj je bilo odločeno. Vemo, da eh, se seje odvijajo, ampak kaj se tam dogaja, je tudi pomembno. Želeli bi podporo in želeli bi tudi rezultate glede vseh treh stebrov. Hvala. Gospod Papa Dimulis dobi zdaj besedo v imenu skupine GUE za dve minuti. Kire Weber, katalaveno ti bi krija saš, jati eha. Hvala lepa. Vaš prijatelj, gospod Samara, se je izgubil volitve v Grčiji, ampak takšna pač je demokracija. Rad bi vam svetoval, da ne izkrivljate resničnosti in da ne ščuvate proti tej grški vladi. Imeli smo katastrofalno varčevalno politiko, ki je prinesla revščino sabo. Bogati prijatelji, ki jih imate v Grči, tako ali tako ne plačujejo davkov. Sedaj pa vsa Evropa spet ima upanje, da ne bo več toliko vrčevalne politike v prihodnosti v parlamentu, pa je čas, tako kot je Dragi rekel, da bo storil vse, da bo rešil evro, tako mora zdaj komisija storiti vse, da bi pospešila naložbe in rast na mesto katastrofalne varčevalne politike. Tudi z javnimi sredstvi se lahko Junkerjev svežen dopolni in s prispevki držav članic v svetu, in s pravično prerasporeditvijo naložb, da bodo prednostne tiste države, kjer je najhujša revščina. To, kar se je zgodilo v nedeljo v Grčiji, svet spoštuje v nasprotju z gospodom Weberjem in to je upanje za narode. Modri karton za vas, eh, ga sprejmete? gospod Luke. Kolega Weber je ravno kar dejal, da je Grčija dobila solidarnost Evropske unije. Se strinjate, da Grki tega niso dobili, da so trpeli zaradi varčevanja EU in da je brezposelnost na strašansko visoki ravni, tudi brezposelnost med mladimi. Solidarnost je služila predvsem bankam in tistim, ki verjamajo v to. Mikrofon. Weber in ne adimo Jauša Perik. Hvala lepa. Da, to, kar ste dejali, pomeni, da so bili kaznovani prijatelji ne, neodemokratije in gospoda Weberja. Seveda pa to ne pomeni, da bi se vrnili k drahmi nazaj, kot pravite vi, gospod Luke, kaj ti? Sicer bodo izgubili sredstva tudi nemški davkoplačevalci. Grče in celotno evromoče želi nazaj krasti. Želimo se boriti proti korupciji, kajti desetletja sta pasok in neodemokratija to v Grči izvajali. Nadaljujemo z govornik, gospod Eichhout za zelene minuto in pol. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En, uh, ik wou het weer gaan hebben over het investeringsplan en uh, de discussie over Griekenland misschien voor later. Eh. Hvala. Rad bi govoril o strateških ulaganjih, ne toliko o Grčiji. Potem, ko je komisija predvidela znižanje sredstev, pa zdaj uh, pripravlja naložbeni načrt in če si ga ogledamo, bi imeli tri bistvene pripombe na in, in komisarja prosim, da se na to odzove. Prvič, premalo demokratičnega nadzora. Ali je v načrtu to, da bi ta načrt res prispeval k ciljem Evropske unije? To je namreč zelo jasno. Po eni strani imamo sredstva iz evropskega proračuna, Ampak kdo bo nadziral te naložbene načrte? Pomembno je, da bi bil Evropski parlament v to polno vključen kot so zakonodajalec, zato da bi lahko vplival na odločitve o teh pravilih za investiranje. Drugič, javni interes. Če si pogledamo te sezname, eh, projektov, milijoni za jedrske elektrarne, milijoni za um, elektrarne, termoelektrarne. Um, tukaj je kar precej problematičnih projektov, naprimer tudi v Belgiji. In kako lahko zagotovimo, da bi ti načrti res bili v javnem interesu in ne zgolj v interesu zasebnikov? Tretjič. Premalo je storjenega za to, da bi preprečili davčne utaje. Prav tukaj je namreč pomemben vir za prihodke. Zdaj pa gospod Wolf. Hvala lepa. Vi ste eden od komisarjev, priznam, ki se zdi, da ve, kako v grozni ekonomski situaciji smo v EU in v evroobmočju. Po Zlomo 2008 je Evromoče edina regija globalno, ki ne raste. Vpliv na ljudi je grozen, brezposelnost, samomori, varčevanje. In to vidimo v Grčiji še na bolj nazoren način. Gospod Katajnen, dobri ljudje iščejo še ritve, rešitve, vendar pa rešitev, ki jo iščete s tem skladom za strateške naložbe, ni prava rešitev. V nestrpni želji, da bi rasli in bili uspešni tako kot ZDA, akademiki po vsej Evropi pripravljajo rešitve, ki pa so napačne. Trdo so delali, trudili so se, pripravljali so seminarje o evro. Ko bi le prepoznali, da je evro tisti, ki povzroča težave in da bi, če bi se mu odrekli, lahko prihranili precej milijard Hvala, gospod Zarjanopoulos. Minuto imate. Hvala lepa. Evropski monopoli so se zelo veselili zaradi naložbenega svežnja gospoda Junkerja. Tako bi naj okrepili evropsko gospodarstvo. Milijarde so namenjene in to bodo plačevala ljudstva, ki že tako trpijo zaradi varčevalnih ukrepov. EU podpira to mešanico, v bistvu pa zanemarja svoje lastne cilje. Želijo zagotoviti socialne pravice in dobre plače, počnejo pa ravno nasprotno. Želijo tudi prenesti davčno breme z davk delojemalcev na delodajalce. In spet bomo padli v past monopolov, tega ne smemo storiti, moramo braniti svoje interese. Gospa Grostet, hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar in gospod predsedujoči svetu. Lahko seveda podpremo predloge komisije. To je edina možnost. Zakaj? Zato, ker potrebujemo zelo pomemben stimul za to, da bomo lahko našli izhod iz te evropske krize. Komisija je razumela, da je situacija urgentna in danes potrebujemo predlog za ta sklad. Zelo pomembno je tudi, eh, da bi parlament pri tem imel vso svojo potrebno vlogo, kar je mm, komisar tudi eh, omenil. Eh, predvsem pri tem, da bi lahko se izrekel v zvezi s prednostnimi nalogami ravno tako v zvezi z načinom upravljanja, z načinom izbire projektov, ki bi moral biti pregledan. To je zelo pomembno, če želimo pritegniti vlagatelje. Vsekakor pa bo treba vlagatelje res pritegniti in če želimo zmanjšati upravno breme, bomo morali. Um, sprožiti željo za te morbitne vlagatelje, da bodo prišli vlagati v Evropo. Um, ne moremo se pri tem omejiti samo na, naš, na področje tehnološkega napredka. E, in pri tem moramo biti zelo pazljivi, zato da ne bo evropska industrija v nevarnosti. In zato imam tukaj nekaj dvomov, še zlasti glede programa e, Obzorje 2020, ki ga res potrebujemo. E, o tem smo se trdo pogajali pred kakšnim mesecem tukaj v parlamentu in zato mislim, da je res potrebno zagotoviti, da bodo uh, vsi zelo odgovorno ravnali, tako države članice kot vsi pomembneži, ker uh, bo to vplivalo na naš skupni proračun. Hvala. Euh, gospod Wolf, ravno kar ste imeli besedo, zato bomo kar nadaljevali z razpravo in besedo dobi gospod Tuma za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospa ministrica, gospod komisar, najlepša hvala za vašo predstavitev. Naj povem, da se ne strinjam s tistimi, ki obsojajo uh, ta Junkerjev načrt. Vsekakor pa mislim, da če bi rekli Bobu Bob, bi bile stvari veliko bolj jasne. Ta načrt namreč je m, mm, priznava to, da so naložbe nujne v Evropi in gre za sklad, ki temelji na javnih sredstvih in če ga bomo vzpostavili, bodo tudi zasebni vlagatelji dobili več zaupanja. To je nekaj, za kar si socialisti in demokrati prizadevamo že od začetka krize, ampak žal teh 300 milijard evrov za triletno obdobje ni dovolj. Potrebovali bi toliko sredstev vsako leto in hkrati morajo države članice ta sredstva izkoristiti za primerne projekte, hkrati pa morajo ulagati v ta sklad. In eh, glede izvedljivosti, pakta stabilnosti bi želela gospa ministrica, da znotraj sveta uh, se zauzemate za to, da to ne bi ostala zgolj mrtva črka na papirju, ampak da bi s tem res prispevali k rasti in zaposlovanju. Torej, izvajanje v skladu z zastavljenimi cilji. Najprej moramo imeti zanesljive projekte in za to zanesljiv postopek izbire. Torej, za večino projektov je to gotovo dobro izbira. Vseeno pa točka 5i uredbe govori o projektih, ki eh, naj bi bili upravičeni do financiranja in na kakšen način bo res potekala izbira, kakšen način bo potekala čakalo vrednotenje tudi na dolgi rok in kako lahko zagotovimo, da bodo izbrani projekti temeljili na vzdržnem um, trajnostnem sistemu. Um, ali bo komisija uh, tukaj se res naslanjala samo na neodvisnost Evropske investicijske Svetovne banke ali bo upoštevala tudi vse druge makroekonomske izzive, eh, pri katerih je treba imeti v mislih tudi brezposobnost med mladimi, ehm, nezagotovljen energetski trg in tako dalje. Hvala lepa. Eh, gospa Toma, modri karton vam ponuja kolega, ki sedi dve vrsti za vami. Že sprejmete, da izvolite. Gospod Teurer, hvala lepa, kolegica Toma. Govorili ste, da bi potrebovali letno toliko merat za naložbe, da bi nam uspelo. Ne poveste pa, kako bi to naj financirali. Tudi ne poveste nič o kvantitativnem sproščanju, da se to povezuje v Veliki Britaniji in seveda s strukturnimi reformami. Kako lahko razložite, da je liberalna politika podpirala te strukturne reforme, vi pa zahtevate sredstva, za katere zahtevate naložbe, za katere nimate sredstev. Hvala lepa. Ja. Uh v zvezi s to točko se povsem strinjam s komisijo. To, kar počnemo, je dejansko javno financiranje, saj uporabljamo sredstva Evropske unije kot eh, neke vrste jamstvo na ravni skupnosti. Poleg tega pa z novo razlago pakta stabilnosti, ki jo ponuja Evropska komisija, se spodbujajo države članice k investicijam. To sem uh, govorila in dejansko želim povedati, da Evropska unija res potrebuje to, da bi lahko vse države članice bile upravičene in imele koristi iz sredstev iz sklada za naložbe. E, zato pa se pri tem ravno tako sprašujem, koliko sredstev bo namenjenih tudi regijam, ki so v težavah. Hvala lepa, zdaj pa gospod Starbati, za minuto izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Evropska unija ima centralno filozofijo odziva se na družbene in ekonomske izzive z vizionarskimi načrti in vizualnimi skladi. Naj spomnim na Lizbonsko pogodbo. Evropska unija je leta 2000 zadala nov strateški cilj, da bi naj postala najbolj konkurenčna in dinamična v, v globalnem merilu. Seveda nam ni uspelo, sedaj smo razvalina evro območje mednarodno ni konkurenčno, ni rasti, imamo pa visoko brezposobnost. Naložb ni in kaj počne komisija? Predloži nov načrt, nov Evropski sklad za strateške naložbe. Kdor analizira ta načrt, naleti na veliko domnev in ocen. Vsak, ki se ukvarja s projekcijami, ve, da če se domneva spremeni, potem tudi izračuni niso pravi. In tukaj se spomnim Bertota Brehta pregovora. Naredimo načrt, naj bo to zelo pomembno, potem pa naredimo drugega, tako ali tako ne bo noben pomagal. Hvala lepa, gospod Omar, že minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik. Ali veste, šesto poročilo o koheziji um, podaja ugotovitev, ugotovitev, da smo nazadovali pri dosegi eh, kohezijskih ciljev od leta 2008 naprej. Torej, če predvidene milijarde sredstev za naložbe eh, odtekajo samo v najbogatejše regije, potem bodo vsi učinki kohezijske politike še bolj uničeni in eh, se bodo razlike med regijami še povečali globile. Zato moramo paziti, da bodo vse regije, vseh kategorij imele koristi od tega načrta. To ni samo moja želja, mislim, da je to naša dolžnost oziroma dolžnost Evropske komisije. Komisija bo morala ravno tako skrbeti za to, da eh, tega načrta ne bi uporabljali samo za financiranje tistega, kar lahko trgi in industrija že zdaj sami financirajo. Rekli ste, da potrebujemo tveganja, da potrebujemo neko večjo drznost, neki New Deal za Evropo. Pri tem govorim o investicijah v pomorsko gospodarstvo, v kulturno industrijo in še zlasti. Pri tem imam v mislih te težavne mestne četrti, v katerih je zelo veliko talentiranih mladih, ki imajo zelo veliko načrtov, še zlasti na področju um, digitalne kulture in ki bi jih kazalo potre, podpreti. In za konec, Evropski parlament bi pri tem eh, vendarle moral biti vključen, saj gre tukaj za izbire politične narave. Hvala lepa, zdaj pa za minuto. Gost gospa Vana. Predsedujoča, danes je bila izdana študija Mednarodne delovne organizacije, ki govori o potencijalu delovnih mest 1,2 milijona tega svežnja naložb. Vendar pa potrebujemo dva pogoja. Če bomo imeli veliko naložb na trgu delovne sile, še prav posebno v regijah, kjer je v tem trenutku zelo visoka brezposobnost. In drugič, potrebujemo tudi ukrepe na področju izobraževanja, na področju šolstva nasplošno. Podpredsednika Tajnen je prejšnji teden v odboru za proračun jasno dejal, da je cilj naložbenega načrta privabiti zasebne investitorje in povečati konkurenčnost. Danes je omenil tudi temeljno načelo Evrope 2020. Tukaj imamo zaposlovalne cilje, enake možnosti med spoloma in boj proti revščini. Dejstvo pa je, da ti kriteriji v naložbenem načrtu še niso bili definirani in tudi niso obvezojoči. Moje vprašanje je, kako boste zagotovili, da bodo ti kvalitativni kriteriji resnično tudi smernice? Eh, monsieur... Gospod Dzani, izvolite. Minuto imate. Hvala, predsedujoča. Ta načrt eh, bo prav gotovo nova, novi poraz Evropske unije, ki ne zna pravilno se spopadati z mm, gospodarsko krizo. Zdaj gre tukaj za načrt, ki naj bi spodbujal zasebne naložbe, čeprav je jasno, da bo povzročil eh, še nadaljne uničevanje možnosti za rast. Eh, iz te krize bi nam lahko pomagal samo močan eh, javni, močna javna intervencija. Brez tega so drugi načrti zgolj utopični. Države članice ne smejo biti um, Eh, utesnjene v eh, vezi proračuna, če želijo vlagati. Eh, med državami članicami so številne že leta presegale mm, prak treh odstotkov BDP-ja in ta načrt je namenjen samo temu, da bi uporabljali sredstva iz evropskega proračuna ne ve se pa točno za v kakšen namen in mogoče bi morali to upoštevati, če bi res hoteli zagnati rast na evropski ravni. Gospod González Pons, hvala lepa. V Španiji smo podprli ta evropski načrt za naložbe in prosimo, da se tukaj upošteva načelo um, um, dodajanja. Uh, Predvsem gre za to, da bi financirali naložbe, ki so bolj tvegane in tiste, za katere ne moremo najti drugih virov financiranja. Strinjamo se s tem, da so cilji tega sklada neposreden učinek na gospodarstvo in na ustvarjanje delovnih mest eh, ter spodbujanje visokokakovostnih naložb, zelo tehnoloških naložb, ki bi lahko srednjeročno eh, bile rentabilne. Zato potrebujemo primerne postopke, za določene projekte moramo hitreje zagnati in ne smemo zgolj eh, čakati, da se bo kar nekaj zgodilo, sicer bomo razočarani. Vlade pa morajo izpolniti izpolniti svoje dožnosti. Zamenjava vlade ne pomeni zamenjava države in države morajo izpolnjevati svoje dožnosti in svoje obveznosti, ne glede na barvo vlade, ki jo imajo. Noben um, deležnik v Evropski uniji ne sme postati nevarnost za ostale. Hkrati pa ima vsak pravico, da uh, izkoristi prednosti znotraj Evropske unije, pri tem pa ne sme postati nevaren za ostale. Torej, če izpolnjevanje dožnosti prednosti postane prednost za vse, jih bomo vsi tudi izpolnjevali. Hvala. Gospod Gonzales Pons, ali sprejmete modri karton? Vendar pa moram povedati, da bomo verjetno s tem postopkom morali prekiniti. Um, to je zadnja možnost, ker imamo zelo dolg seznam govornikov. Gospod Zani vam postavlja modri karton. Želite besedo? Izvolite. Hvala lepa. Predsedojoča, rad bi vprašal kolego, če sem prav razumel, da namreč dvomi v ta sklad, kajti ta sklad bi naj bil nasproten nacionalnim interesom. Eh, eh, Rekel sem, da bi pri tem skladu morali upoštevati načelo eh, adicionalnosti seštevanja. To pomeni, da bi sredstva, ki bi se namenila novemu skladu za naložbe, ne bila nadomestilo za tiste obveznosti, ki jih je že prevzela Evropska investicijska banka in jih uporablja za uh, projekte, ki so že v teku in ki so v pomoč uh, velikim in velikemu številu regij. Hvala, gospa Van Bremt, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospa ministrica. Eh, slišali smo kar precej besed v zvezi z Grčijo, ampak predvsem je treba pri tem povdariti, da moramo spoštovati demokratične načela. Poleg tega um, prebivalstvo v veliki miri uh, meni in se strinja v tem, da potrebujemo različno evropsko politiko in kar se nas tiče, bi ta politika morala biti bolj ambiciozna. Seveda je naložbi načrt zelo pomemben in dejstvo, da se začne delati na tem, je bistvenega pomena. Pogosto govorimo o strukturnih reformah. V naši politični skupini se s tem strinjamo, vendar pa moramo razpravljati o tem, za katere reforme gre. Morda gre za strukturne reforme, ki, v zvezi s katerimi bi lahko takoj uh, dosegli dogovor. Potem pa imamo na drugi strani reforme, ki so bistvenega pomena za prihodnost in ki lahko vplivajo na spremembo našega gospodarstva v trajnostno gospodarstvo. Torej tukaj moramo doseči eh, dogovor in tudi v luči Pariza se mora vse usredotočiti na ta način, na eh, naložbeni načrt. Če se še navežem na kolego Basa, je treba povedati, da imamo zelo obsežno analizo, ki kaže, da več kot 600 milijard zadev se nanaša na, na nizkooglično uh, gospodarstvo. Uh, v velikem številu projektov se govori, Eh, o nizkooglječnem gospodarstvu, nasplošno pa o večjem številu projektov o trajnostnem eh, gospodarstvu. Torej, o tem se moramo strinjati, o tem, da moramo trajnostno vlagati v projekte za prihodnost. Hvala. Gospod Urtasun, nekoliko smo bili presenečeni pred nekaj dnevi, ko nam je bilo rečeno, da ni nobena država članica prevzela nobene obveznosti in dožnosti v zvezi s sredstvi iz Junkerjevega sklada in to nas nekoliko skrbi. Tudi na začetku razprave uh, smo že povedali, da se nam zdi, da je ta načrt popolnoma prazen. Potem drugič, če naj bi iz splošnega proračuna Evropske unije in še zlasti iz Connecting Europe Facility ter iz obzorja 2020 uporabili sredstva, uh, me zanima, ali imamo kakšno študijo um, um, Eh, pozitivnih in negativnih učinkov eh, pri tej uporabi in tretjič, kar zadeva kondicionalnost, torej pogoje za izbiro projektov. Ti projekti bi morali imeti tudi socialno osnovo in zelo sem zaskrbljen, saj so nekateri projekti takšne narave, da se ne ujemajo za linijami glavnih politik Evropske unije, še zlasti okoljski in socialni, tako da mislim, da bi morala tudi tukaj komisija posredovati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod. Fernandez ima besedo za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Predlog v zvezi z Evropskim skladom za strateške naložbe je inovativen aktiven in bo lahko prispeval k novim delovnim mestom, pomagal bo eh, podjetjem ter turizmu. To je zelo ambiciozen načrt, ki bo gotovo imel stranske učinke, ki bodo pozitivni in bo na ta način lahko prispeval k okrepitvi notranjega trga. Uh, Pri tem bo uh, gotovo uh, pripomogel k premoščanju ovir na notranjemu trgu in še zlasti na področju energetike ter um, digitalne agende. Prispeval bo k večji konkurenčnosti ter k naši večji energetski neodvisnosti. Vendar pa je uspeh tega sklada uh, Eh, lahko zagotovljen samo, če bodo stvari potekale legitimno in transparentno. Zato je treba pri izvedbi projektov eh, vključiti vse zainteresirane države članice na maksimalen možni način. Junkerjev načrt ima tudi komponento notranje solidarnosti ter eh, teritorijalne kohezije. Tudi to je treba upoštevati. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospod Bulman za dve minuti. Izvolite. Predsedujoča, spoštovani kolega Kana, Kamal, žal ne sodeluje več pri naši živahni razpravi, vendar pa rad bi mu zaklical, če že citira Bob Dylana, naj se odloči za pravi citat. Moj predlog bi bil The times are changing. To je moto dneva. Časi se spreminjajo. In mislim, da moramo najprej ugotoviti nekaj skupnega. Očitno je tako, da ni več omembe vredne sile v parlamentu in v politični Evropi, ki ne meni, da imamo veliko naložbeno verzev in da moramo nujno storiti kaj proti temu, da bi se rast vrnila in da bi spodbujali za poslovanje. Spoštovane kolegice in kolegi, to je že nekaj. Enotni smo vsi na tej točki. Sedaj pa gre tehnično za vprašanje, kako to izvesti. In tukaj spoštovani podpredsednik komisije Katajnen, imamo nekaj vprašanj in to moramo razrešiti. Na srečo imamo postopek soodločeno, zato pa smo tu. Prvo vprašanje. Zasebno javno partnerstvo to ima veliko prednosti. Ni več toliko tvegan in če je to uspešno, lahko mobiliziramo več kapitala. Kako pa bomo potem sredstva namenili na prava področja, če ga bomo dobili? Kam moramo to nameniti torej na tista področja, ki so najbolj usmerjena v prihodnost. In iz tega sledita dve nadaljni vprašanje. Kdo odloča, kdo nosi hlače pri upravljanju tega novega instrumenta, če imamo sredstva? Saj ne bomo mogli kar tako prelagati odgovornosti na druge. Moramo govoriti o tem tudi v postopku soodločanja. In drugo, seveda mora biti možno razviti raznolikost projektov ki bi naj postala sedaj donosna. In zato potrebujemo dobro mešanico politik in instrumentov. Na razpolago smo, so odločeno, bomo skušali najti poti za to. Sem optimističen. Hvala lepa, gospod eh, Van de Kamp, za minuto. Gospa predsedujoča, kot um, poslanec skupine ELS in član odbora za promet ter kot nizozemec, pozdravljam načrt Junkerjeve komisije. Pogosto se s kolegom Eichhautom ne strinjam, ampak uh, prišli smo do trenutka, ko moramo razmišljati tudi o izzivih in ne samo o grožnjah v Evropi. Zelo dolgo časa smo govorili samo o grožnjah in s tem izgubljali čas, zdaj se moramo pa preusmeriti k izzivom, ki so pred nami. Ampak uh, pot je posejana z uvirami, še zlasti na področju prometa. Polovico sredstev za to področje bomo potrebovali preko Connecting Europe Facility in to bomo uporabili tudi na nizozemskem in pripričani smo, da bomo z učinkom uh, multiplikacije lahko uh, Eh, vložili veliko sredstev v klasične strukture. Seveda je treba tukaj mm, razmišljati tudi o internetnih povezavah, vendar pa so tudi klasične strukture potrebne naložb. Um, zato sprašujem svet in predsednika sveta. Koliko sredstev ste že dobili se strani držav članic za podporo Junkerjevemu načrtu? Hvala lepa. Zdaj pa gospod Gardija, eh, gospa Gardija Sabala Rubjal. Hvala lepa. Ehm, komisar Katajnen, eh, varčevalni ukrepi v Evropi niso delovali in zato potrebujemo nujne in globoke spremembe. Načrt komisije gre v dobro smer, zato ker eh, stavi na te dobre naložbe, za katere smo se zauzemali, ker bi na ta način lahko zagnali rast in zaposlovanje. Eh, to je gotovo zelo močan inštrument za prenovo in modernizacijo našega gospodarstva. Ni pa samo kakovost tista, ki šteje, eh, količina tista, ki šteje, ampak tudi kakovost projektov, ki jih bomo financirali. In zaradi tega potrebujemo naložbeni načrt, ki bo strukturiran okrog Evrope, takšne, kot si jo želimo zgraditi. Razmišljati moramo precej širše o naši prihodnosti in si zastaviti takšno agendo, znotraj katere bomo dejansko lahko dosegli svoje cilje. In zato še enkrat ponavljam, da moramo zagotoviti skladnost med političnimi cilji ter finančnimi sredstvi, ki jih imamo na evropski ravni na voljo. Sicer ne bomo mogli izvajati nobene ambiciozne strategije, ne s trenutnim eh, evropskim proračunom, niti s trenutnim naložbenim načrtom. Na vsak način pa uh, smo se usmerili v pravo smer. Ta načrt potrebujemo, moramo zagotoviti, da bo deloval, ker ga potrebujemo predvsem zaradi zagona evropskega gospodarstva. Pri tem pa moramo izpolnjevati več več kriterijev. Prvi je eh, kriterij. Eh, adi, eh, Kriterij dodajanja. Drugič, projekti morajo imeti socialno-ekonomski učinek in vrednost. Tretjič, eh, res moramo posredovati tam, kjer imamo na trgu težave in kjer nimamo dobrih, ehm, dobre situacije, kar zadeva naložbe. In eh, tudi tam, kjer se pojavljajo tveganja pri vrednotenju projektov. Torej, zelo veliko stvari je pred nami, o katerih bo treba razpravljati in jih razrešiti, če hočemo zagotoviti, da bo ta načrt deloval. Ampak jaz bi želela pozvati svet in vse države članice naj sodelujejo pri tem načrtu, zato ker je ta načrt morda res nezadosten. Trenutno potrebujemo pa še več kapitala, če želimo izboljšati stanje v našem gospodarstvu. Hvala lepa, zdaj pa gospa Gresle, minuto in pol izvolite. Ta. Um Hvala lepa, predsedujoča, komisar. Glede Junkarjevega svežnja imamo veliko vprašanj. Dobro bi bilo dobiti odgovore, gospod komisar. Evropski parlament lahko da 8 milijard evrov, potem pa smo izuzeti iz tega. Imamo nekak jamstveni sklad. To pomeni, da nimamo odgovornosti. Ne bomo imeli pregleda na tem, kaj se točno dogaja, ne bomo imeli pregleda na tveganji in na tem, kaj počnejo ta sredstva. Nekaj pa je jasno. Teh 8 milijard evrov bomo izgubili z področja raziskav, tako da lahko tudi, to tudi škodljivo. Naprimer, imamo vprašanja, naprimer tisti, ki že imajo izkušnje glede finančnih instrumentov, kot eh, nekdo, ki nadzoruje denar, lahko rečem, da v dobu 2007 do 2014 le 40 odstotkov sredstev dejansko bilo namenjeno končnim uporabnikom in da so jih dosegli. Samo 40 odstotkov torej. Zakaj bi se naj vse skupaj spremenilo, samo zaradi tega svežnja? Tukaj imam veliko vprašanj in rada bi dobila odgovore. Prav tako bi rada povedala, ali zadošča samo dati denar Grčija. Grčija ima nas najslabšo absorpcijo od sredozemskih držav. Imajo regije, ki sploh nimajo projektov, ki ne morejo upravljati s projekti. Torej tudi tehnična pomoč je potrebna. In vprašanje, ki se je že zastavilo, je, kaj ponujamo investitorjem. DAX je v Nemčiji v zadnjih treh letih pridobil 59 odstotkov. Ne želim si, da bi izvajali naložbe, ki bi jih potem uporabniki plačevali. Hvala lepa. Hvala. La parole est à M. Van de Nistelrooy. Gospod Van Nistelrooy, eno minuto, izvolite. Voorzitter, dank u wel. Ik sta helemaal achter het eh, Juncker-plan eh, voor investeringen en om... Hvala lepa. Podpiram Junckerjev načrt za naložbe zato da bi spet zagnali gospodarstvo. Kljub temu pa imam nekaj pripomp. Najprej se mi zdi, da je vse skupaj preveč izolirano. Imamo 315 milijard, imamo sredstva v strukturnem skladu. Razmerje med temi strukturnimi skladi in naložbenim skladom pa je popolnoma nejasno. To se mora več zgoditi. Naprimer, imeti moramo prožnost, kar se delitev tvegan tiče. Tukaj imamo veliko izkušenj. Zelo veliko je še potrebno postoriti, lahko bi se storilo več sredstvi, ki so predvidena v proračunu. Drugič, ta kriterij dopolnjevanja, to mi je všeč. Zelo pažljivi moramo biti, da ne bomo E in B naprtili dolgov, ki so že v nekaterih projektih in potem ne bi mogla več spodbujati nalož. Moje vprašanje je sveto in tudi za vas je sledeče. Kriteriji so precej nejasni. Predstavljajte si, da bi se sedaj zgodilo to, da bi sredstva pristala v starejših in najnovejših državah članicah. Je to sprejemljivo? Recimo, da bi 80-90 odstotkov prišlo določenih, sredstvo prišlo določene države, v druge pa ne. Bi bilo to dobro? In potem naj vas opozorim še na čezmejne projekte, kajti ravno tukaj je potrebno nekaj storiti, bodo ti projekti prioritarni, to je pomembno. Hvala lepa, gospod Karasen, o minuto 30. Hvala lepa, predsedujoča, podpredsednik, gospe in gospodje. V Evropi imamo previsoko brezposelnost, preveč dolgov, zastarele strukture, premalo naložb in prenisko konkurenčnost, prav tako pa seveda tudi premalo rasti in zaposlovanja predstavljeni načrt je samo ena od pobud. In dodatna pobuda današnji načrt ubira nove poti, to me veseli. Ni pa to nadomestilo za vse obstoječe ukrepe, ki smo jih že sprejeli. To je dodatna pobuda za konkurenčnost, za poslovanje in rast. In zato je to dobro, da gre za evropsko naložbeno ofenzivo. Zamisel, ki tiči za tem, je pomembna. Potrebujemo projekte, ki bodo trajnostno uspešni. Sicer ne bomo dobili zasebnih investitorjev. Gospod in gospodje, parlament je so odgovoren. To bomo v našem poročilu in pri našem delu, pri delu naših odborov, še prav posebno pa v Boroekon, tudi nakazali. Zato potrebujemo dialog. Ne bo zadoščalo, da samo nadziramo EIB. Ne, želimo to sooblikovati. In naj povem še enkrat, države članice bi naj podvojili sklad z jamstvi in dodatnimi sredstvi. To je pomembno. Hvala lepa, gospod Eler. Eno minuto izvolite. Minuto in pol. Ja. Katajnen. Um, gospod Katajnen. Kar se splošne izjave Manfreda Weberja tiče, da želimo to podpreti, je res. To je pravi projekt. Sedaj pa moramo izvesti še pravo, postaviti to na pravo strukturo. Kakšna je dodana vrednost k obstoječim instrumentom, ki jih že imamo, obzorje 2020 naprimer, in finančnih instrumentov, ki jih imamo pod kozme? Kako se bi naj dopolnjevali in kako naj ustvarimo dodano vrednost, namesto da bi samo preusmerjali sredstva in sklade? In drugo vprašanje, kakšen profil tvegan bo iskala EIB za financiranje projektov? Naj to povem drugače. Kako bi lahko vzvodanje zagotovili še na boljši način? Kaj ti to je pomembno? to multipliciranje. Imamo že obstoječe instrumente. In potem še zadnja pripomba, to je dober projekt, želi bi se biti bolj ambiciozni, ne želimo jemati sredstev raziskavam in razvoju, morali bi se deliti bremena, to bi bila najbolj enostavna pot, potem se ne bi soočali z državami članicami, je pa to enostavno vzeti sredstev evropskega proračuna. Hvala lepa. Nous allons passer à la partie. Voilà. Zdaj prehajamo pa na postopek pritegnitve pozornosti. Devet govornikov uh, imamo zdaj prijavljenih. Gospa Maletič, eno minuto izvolite. Zahvaljujem predsedavajoč. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Uh, pozdravljam tudi podpredsednika. Ta nova naložbena politika na podlagi izkušenj iz kohezijske politike, ki je ravno tako investicijska in razvojna politika, kaže, da je treba vse moči upiriti v pripravo kakovostnih projektov ter ukrepitev um, potencijalov naših ljudi. Torej v Evropi potrebujemo projekte, ampak tudi potencijale naših prebivalcev in na to se mora osredotočiti Evropska komisija. Ravno tako morajo države članice, ki koristijo sredstva iz kohezijske politike, politike same ulagati sredstva za njihovo financiranje. Zato upam, da nova investicijska politika ne bo samo nadomestila projektov iz kohezijske politike, ampak da bo tukaj dodala nekaj novega, ter da bo pri tem tudi pomagala državam članicam pri fiskalni konsolidaciji, zato da ne bojo ukinjale naložb, temveč da bodo eh, krepile svoj eh, naložbeni potencial. Hvala lepa. Hvala minuto za gospod Jala Sendes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 Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ja, sama bi želela gospoda Kantajnena vprašati naslednje. Ehm, v Evropskem parlamentu smo potrdili Connecting Europe Facility znotraj odbora za promet, ki je zelo dober inštrument. Od teh 300 teh milijard sredstev pa jih zdaj iz Junkerjevega načrta odvajajo 200 ehm, milijonov za druge načrte in zato me zanima, ali bodo ta sredstva namenjena načrtom za promet z evropsko dodano vrednostjo ter z nadzorom na evropski ravni, ki ga bosta zagotavljala komisija in parlament. Videli smo že v projektu Castor, ki je bil eden vodilnih projektov Evropske investicijske banke, da pri njem nimamo prav veliko možnosti, da bi ugotavljali, eh, da imajo sredstva s s katerimi razpolaga Evropska investicijska banka isto vrednost in da se eh, uporabljajo isti tehnični predpisi pri nadzoru na ravni Evropske komisije kot v parlamentu. Hvala lepa. Gospa Ford, hvala lepa. Kolegi, potrebujemo naložbe, zasebne naložbe in eh, naložbe v MSP-je in eh, moram, oni morajo vedeti, da smo na njihovi strani. Moja elektronska pošta je polna grozljivih zgodb malih podjetij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 in gre tudi za veliko digitalnih podjetnikov in torej sredstva pravzaprav morda so videti, kot da so namenjene velikim podjetjem za to, da ne plačujejo davkov, ampak velika podjetja ne delujejo na digitalnem področju in majhne podjetja potrebujejo določene izjeme, torej svet, svet, svet, žoga je na vaši strani, morate vi potegniti naslednjo potezo, ne razmišljajte samo samo o spremembah in eh, eh, ne razmišljajte samo o eh, rezi, kajti tega ne bomo jemali resno. Dajte pomisliti o tem, da mala podjetja potrebujejo določene izjeme in nekaj je treba posoriti. Hvala lepa. Naslednja vrsti gospod Jakovčič, eno minuto, izvolite. Ta komisija bo ostala v spominu zaradi Eh, tega, te svoje ideje in predvsem se bomo spraševali, ali je bila pri tem uspešna. V tem kontekstu bo potekal tudi naš mandat v tem parlamentu. Uspeh ali neuspeh tega načrta bo na nas močno vplival. In zato naj takoj povem, da podpiram ta načrt. Eh, saj sem prepričan, da ni druge možnosti. Sprejemam sicer kritike, prepričan sem, da je o tem treba govoriti, vendar pa moramo ponuditi potem tudi druge možnosti, ki jih pa nihče ne ponuja. In zaradi tega podpiram ta načrt, pričakujem, da bomo tukaj podprli celo vrsto projektov in da bomo tudi vzpostavili sinergijo z državami članicami, ki morajo sodelovati v tem projektu, ali pa z regijami, z mesti in zasebnim kapitalom in z vsem tistim, kar imamo na voljo. Samo s to sinergijo energijo, bomo lahko dosegli uspeh tega načrta eh, in tega sklada. Hvala. Gospod Jega, se eno minuto izvoli. Eh, <clears throat> Hvala lepa. Ta Evropski sklad za strateške naložbe se vzpostavlja zaradi nujnega stanja na področju evropskega gospodarstva. S tem eh, naj bi odgovorili na njegove potrebe, vendar pa žal eh, Eh, ni tako. Sklad je, ima premalo sredstev in je preveč odvisen od zasebnih ulaganj. Tega je bilo premalo že v preteklosti in tega bo premalo še v prihodnje. Namreč javno zasebna partnerstva eh, se ponavadi eh, dogajajo tako, da je na strani javnega več izdatkov, na strani zasebnega pa so dobički. Zato moramo pri tem načrtu predvsem delati na tem, da bi Um, zagotovili zaupanje morebitnih vlagateljev in da bi spodbudili uh, tudi potrošnjo uh, ter uh, prispevali k dodani vrednosti. Mi potrebujemo javna sredstva za to, da bomo zagotovili večjo kohezijo znotraj evropskega prostora. Hvala lepa. Spodvali eno minuto, izvolite. Hvala, predsedujoča. Tudi jaz tako kot. Um, nek eh, predgovor, nek izrazim eh, zaskrbljenost nad tem, da um, so ta sredstva vzeta iz uh, tistih sredstev, ki so bili namenjeni za raziskave in uh, zdaj preusmerjena v infrastrukture, kjer pa imamo tudi velike interese multinacionalke in uh, dejansko veliko zavezništvo tu v parlamentu želi ščititi ravno to panogo, ob upoštevanju tudi tega, kar se je zgodilo naprimer v Luksemburgu. In uh, Junker je v načrt morda išče ravno to, ta skupni imenovanje glasovali za to, da najdemo neka libi za socialiste, ki opuščajo boj proti varčevanju. In torej ta načrt jim zagotavlja določena alibi, kajti med volitvami mnogi voljivci so bili um, pravzaprav. Um, um, so verjeli v lažne obljube, ker uh, zdaj opuščamo uh, in, ta, uh, te obljube. Torej, pravzaprav s tem nekako ne spoštujemo obljub, ki smo jih dali gospo, um, evropskim državljanom. Gospod Balce, izvolite hvala lepa predsedujoča junckerjev načrt se obravnava strani veliko ljudi kot čudežno orožje tristo petnajst milijard evrov to je kar nekaj enaindvajset milijard bi naj prišlo iz eu in potem bi naj se to po petnajsterilo ha to pa je čudež nekateri resnično upajo na čudež kaj bi lahko bilo bolj zastrašujoče za zasebni sektor. Tukaj je zelo velika odgovornost in država bi morala prevzeti jamstva. Na mačarskem imamo zelo slabe izkušnje s tako imenovanimi javno-zasebnimi partnerstvi. Če torej gospodarstvo samo ni cilj, potem je cilj ustvarjati delovna mesta.

Uh, uh, Predsedujoča, uh, svežen, ki ga je predstavil komisarka Tajnen, je pomemben, ampak naš, naša stranka to zahteva že nekaj let. Potrebujemo več naložb, kaj bi samo ukrepi za vačevanje očitno niso spodbudili rasti. Zato pozdravljam ta zakonodajni predlog za strateški sklad, ki je pred nami. Tudi mislim, da. Eh, moramo eh, si prizadevati za to, da bo vse to delovalo, moramo zagotoviti uresničevanje in zato potrebujemo kar eh, nekaj ukrepov. Veliko dela je pred nami, nekateri kolegi so izpostavili določene točke, naprimer izbor pravih projektov, to je bistvenega pomena, ampak s tem moramo ustvariti evropsko dodano vrednost. Ne smejo biti projekti, ki jih bomo vse, ki bi jih vsekakor financirali. Države članice morajo ubrizgati več denarja v skladna prožen način iz nacionalnih proračunov, ampak vprašanje, ki ga zastavljam pod predsedniku Katajnenu, kdo bo odločal o teh projektih, kaj ti rekli ste, da Evropski parlament bo imel vlogo pri zaslišanjih, ampak ali bomo lahko tudi kaj povedali v zvezi z odločanjem a, o projektih. Hvala lepa. S tem smo zaključili postopek pritegnite pozornosti. Beseda gre zdaj komisarju Katajnenu. Izvolite. Madam, President, thank you very much for this Hvala lepa, predsedujoča, hvala a, vsem za vse za misli. Želim samo povdariti osnovno naravo tega investicijskega načrta. Naj opozorim na to, kar sem že povedal. Ta e, naložbeni načrt ne bo spremenil vsega a, e, v celoti. Potrebujemo strukturne sklade, potrebujemo zaupanje, potrebujemo fiskalno politiko, za zaupanje potrebujemo ustrezne monetarne politike in potrebujemo tudi uh, vseevropsko delovanje za to, da spodbudimo predvsem zasebni sektor naj uh, vlaga v uh, našo Evropo. In uh, zato uh, naložbeni načrt ni uh, enkratna spodbud, spodbojevalna uh, investicija in ukrepa. Torej, uh, potrebujem strukturirani evropski odziv, odziv, ki je neke vrste trikotnik, torej na eni strani a, eh, sklad za tvegane projekte, za to, da spodbudimo investitorje, da uložijo v bolj tvegane projekte, v visoko tvegane regije in predvsem v male in srednje velika podjetja. Drugi, eh, druga stranica tega trikotnika eh, so, eh, je seznam projektov, s katerim želimo zbrati zanesljive, dobro strukturirane projekte, tako da zasebni denar eh, lahko najde ustrezne projekte iz eh, različnih delov Evrope. To je želje, ki so jo izrazili institucionalni investitorji in zasebni investitorji ki so povedali, da je njihovo vsakdanje delo to, da eh, investirajo v Evropo, ampak nažalost ni dovolj izvedljivih, ekonomsko izvedljivih, zanesljivih, dobro strukturiranih projektov. Zato so nas zaprosili, da eh, oblikujemo pregleden seznam projektov in strukturo razvijanja projektov. Eh, ampak eh, seveda tudi javni sektor mora strukturirati te projekte. Eh, želimo okrepiti tehnično pomoč zato, da bomo zagotovili, da celotna Evropa, vsi deli, vsa območja bodo lahko, Evrope bodo lahko izkoristili nove priložnosti. Potem eh, tretji del tega trikotnika je morda še najpomembnejši del tega načrta. To, to zadeva enotni trg, kajti Evropska strukturna eh, reforma lahko ustvari nove trge, nove priložnosti za MSP, ampak tudi za velika podjetja v Evropi. In Torej, uh, edini, edina zgornja meja je nebo za to rast, naj se tako izrazim. Torej, se moramo osredotočiti na, uh, na dopolnjevanje enotnega trga, ne smemo pozabiti na to, čeprav je denar vedno bolj privlačen, ampak tudi uh, tisti del, ki zadeva enotni trg, je uh, močnejši, uh, veli, ima veliko več potencijala, lahko veliko več pridobimo od tega kot od drugih delov tega načrta. Tisti med nami, ki so zainteresirani za pomoč MSP-jem, in ki so zainteresirani za povečevanje javnih sredstev eh, za, za posojanje MSP-jem, naj eh, spodbudi, naj eh, pogledajo to, kar je storila španska vlada. To je velik vzor za nas. Spodbujam druge države, da postorijo enako, uporabljajo strukturne sklade, kot finančni instrument, ki zagotavlja več likvidnosti, več posojil za MSP-je. To je najboljši način, kako lahko uporabimo strukturne sklade, če želimo zagotoviti več eh, posojil za male in srednje velika podjetja. Torej, to je eh, neka priložnost, ki jo veliko od naših držav članic sploh ne izkorišča. In eh, torej eh, komisija eh, mora dejansko seznaniti vse države članice s tem, kar počenjajo nekatere zgledne države. In ehm, potem, kar zadeva EIB, naj povem, da EIB bo še dalje delovala, posoja trenutno 670 milijard letno, se osredotoča na tvega na. Um, ehm, Torej, eh, sklad za strateške investicije se bo osredotočil bolj na tvegane eh, projekte, medtem ko EIB bo nadaljeval s svojim, eh, svojim delom. In moramo se torej osredotočiti na visoko tvegane projekte in nihče ne ve, koliko povpraševanja bo za to vrstna finančna sredstva. Tudi, gospe in gospodje, poslanke in poslanci, res želim. Eh, tesno sodelovati eh, z vami, kajti ko vzamemo določen denar iz evropskega proračuna, potem to pomeni, da ga izkoristimo tudi za druge namene. Ko govorimo o raziskavah, prav gotovo raziskave bodo pridobile veliko več, ko bomo uporabili učinek vzvodja, torej moramo delovati z ramo ob rami. Uh, Eh, moramo biti hitri, gibčni, zato da izkoristimo nove priložnosti za naša podjetja in za naše državljane, zato da ustvarimo delovna mesta. Del, ustvarjanje novih delovnih mest je edini razlog, zaradi katerega smo vzpostavili nov sklad in novi naložbeni načrt. Hvala. Hvala lepa, komisar Katajnen. Za zaključek razprave pa dobi besedo Kalnina Lukaševica za svet. Prosim. Predsedujoči, eh, poslanke in poslanci, naj se vam zahvalim za to razpravo, ki dokazuje pomembnost, ki jo pripisujemo eh, spodbujanju investicij v Evropi po številnih letih stagnacije. To dokazuje, da obstaja odločna volja strani vseh institucij, da sodelujejo na podlagi ambicioznega naložbenega načrta za evropske državljane, ki naj spodbudi eh, trajnostno rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Skozi to razpravo sem si zabeležila pet eh, sklopov vprašanj in tem, eh, o katerih smo danes razpravljali. Prvič smo spregovorili o tako imenovani birokraciji in novih strukturnih reformah, ki jih potrebujemo. Potem smo spregovorili o e, virih e, finančnih sredstev za naložbe in za ustvarjanje delovnih mest v e, evropskih državah članicah v povezavi z zasebno javnimi partnerstvi. Potem pa še nekaj, kar je zelo pomembno, To je poziv k temu, da bodimo pozorni uh, na eh, spodbujanje, ustvarjanje novih delovnih eh, mest. Seveda, uh, Eh, tukaj govorimo o vlaganjih ne samo za, za korist zasebnih investitorjev, ampak v korist naših državljanov in za nova delovna mesta. Potem so bila postavljena vprašanja v zvezi z uporabo finančnih sredstev za pametno rast in za trajnostne načrte in kar je zelo pomembno, je horizontalno vprašanje o demokratični legitimnosti in vlogi Evropskega parlamenta in odgovornosti držav članic. In torej predvsem. Če se osredotočim na teh pet tem, na teh eh, pet sklopov, želim eh, izpostaviti pomen eh, tega, kar je povedal gospod Weber, gospod Rodriguez, gospod Kamal. Torej, to je naslednja. Eh, dejansko mi gledamo eh, in pričakujemo predloge komisije in pobude komisije v sklopu tretjega stebra eh, tega naložbenega načrta. Tako kot sem že povedala v svojih uvodnih besedah, menimo, da je morda ravno tretji stebr tisti, ki bo konec koncev najpomembnejši za spodbujanje zasebnih naložb. Prepričani smo, da eh, s tem, da predlagamo pristop v teh treh stebrih, je komisija eh, se odločila pravilno. Eh, dejansko to je vaja, ki bo hvaležna dolgoročno, ampak je zelo zapletena kratkoročno. Predsedstvo je pripravljeno delovati samo na podlagi predloga za vzposavitev sklada, ampak tudi na področju odpravljanja barijer in pregrad in oskih grad Girl na enotnem trgu, predvsem na področju energetske unije, digitalne ekonomije, eh, raziskav in razvoja in unije kapitalskih trgov. In mm, veliko lahko posorimo tudi na nacionalni ravni. Ko uh, govorimo o možnih prispevkih držav članic skladu bi želeli spostaviti nekaj podrobnosti, na katerih bo treba še delati v zakonodajnem predlogu, ki smo ga ravno kar začeli obravnavati, ampak bistvenega pomena je to, da zagotovimo, da ne glede na kateri ravni države delujejo nove, investicije morajo biti mobilizirane. Res je, da države članice in vsi, vse banke, nacionalne banke, banke za promocijo bodo lahko sodelovali pri skladu, ampak to je samo eden od načinov, kako lahko države članice podprejo ta naložbeni sklad v okviru EPSIA. Eh, lahko bodo tudi prispevali direktno na projektni ravni oziroma prek eh, investicijskih platform. In tako kot eh, kot je eh, komisija spregovorila OEB, UAB e eh, bi potrebovala, eh, bi verjetno uspela mobilizirati tja do 315 milijard evrov novih investicij. Večina bo prišla iz zasebnega sektorja in ki razpolaga z veliko likvidnosti. To je pravi denar, ki ga moramo porabiti čim prej in to brez dodatnih prispevkov strani držav članic in eh, če pa bi imeli še dodatne prispevke, potem se bo ta a, a, znesek še naknadno povečal. Ampak, če govorimo o dodani vrednosti sklada, a, potem bi poudarila, da je vloga novega sklada to, da zmobilizira nove investicije. A, ta, a, načelo dodajanja je zelo pomemben kriterij, ki naj zagotovi, da a, bomo lahko pritegnili a, nove a, zasebne investitorje opozicije, ne pa obratno. Eh, začeli smo šele našo obravnavo tega predloga in tako kot parlament, tudi mi, svet, potrebujemo nekaj časa za to, da oblikujemo neko stališče. Vsekakor pa je že očitno, da eh, ta adicionalnost, to dodajanje pri tem instrumentu bo bistvenega pomena. Cilj bo to, da podpremo projekte, ki jih trenutno ne bi financirali pod temi pogoji, recimo, ker veljajo za pretvegane, skladbi moral biti nek a, pač seštevek tega, da pač naredi te projekte bolj zanimive za zasebne investitorje. Naj komentiram to, kar je povedal gospod Bulman. Vi ste izpostavili a, kar nekaj a, p, utemeljenih točk, na katere bo potreba najti odgovor in sicer med našimi notranjimi razgovori in med institucijami. Soglašamo s tem, da denar m, se mora a, stekati tam, kjer ga najbolj potrebujejo in a, zato bomo morali delati delati ravno na tem, da zagotovimo več gotovosti pri a, eh, teh kriterijih eh, izbiranja. Nedvomno sklad se mora lotevati vprašanja brezposelnosti, neenakosti in rastoče revščine. To so glavni cilji in mislim, da je očitno, da ambiciozni naložbeni načrt bo pomagal podpreti povpraševanje kratkoročno in izboljšati potencial rasti Evrope dolgoročno. To je bistven pogoj, eh, moramo podpreti torej eh, tudi eh, vse ukrepe proti brezposelnosti in eh, pomembne investicije to pogledno bodo zagotovile znižanje stopne brezposobnosti po celi Evropi. Predlog komisije tudi predvideva to, da okrepimo podporo za MSP-je, za financiranje MSP-jev skozi Evropski investicijski sklad. MSP-ji zagotavljajo bistven doprinos eh, pri eh, gospodarstvu v Evropi. Torej ta del načrta ne smemo podcenjevati kaj ti bo zagotovil pomembno uh, spodbudo za MSP-je po celi Evropi. Če govorimo o vsebini razprav, ki potekajo na svetu, potem neko vprašanje je bilo postavljeno ravno v zvezi s tem in naj opozorim na, razprav, na to, da razprava pred včerajšnjem na Ekofinu je bila javna in vsekakor pa naj nakratko povzamem, o čem je tekla beseda. Ministri so uh, uh, pokazali odločnost, uh, da naredijo iz tega projekta uspeh, zgodbo o uspehu, zato da zagotovimo, da uh, tisti projekti, ki bi lahko zagotovili najbolj pomembne prispevke, bodo res uspešni. Ti projekti, projekti, ki ustvarjajo delovna mesta, ki krepijo znanje in prenos uh, tehnologije po celi Evropi, uh, Eh, naj je to v eh, najbolj razvitih regijah ali pa v eh, malo bolj zapostavljenih regijah, morajo biti uveljavljeni. Načelo adicionalnosti dodajanja je ključno merilo. Veliko vprašanje treba še pojasniti, zato da bomo vse uredili, da bo vse nared, razprave bodo še potekale in eh, cilj eh, eh, bo zelo zahteven in bo vedno na prvem mestu na našem seznamu prednostnih nalog. Če pa spregovorimo tudi o vlogi Evropskega parlamenta pri vsem tem, moram reči, da pričakujemo, da bodo pogajanja z Evropskim parlamentom pričela ravno o predlogu, da vzpostavimo ta sklad za to, da se bo to sprošilo čim prej, zato da bo konkreten denar se začel stekati v naše gospodarstva ampak zato, da se to dogodi, potem določena načela so bistvenega pomena, kot naprimer Tudi prioritizacija eh, postopkov odločanja v zvezi z ravnmi, ki jih mora zagotoviti, ki jih mora doseči ta skladnik, ko naj pride do izbora projektov. Svet ehm, seveda je pod pritiskom, pod časovnim pritiskom pri obravnavi tega predloga, ampak eh, tako kot predsedstvo lahko razume, lahko izpolnimo eh, visoke cilje, ki si jih je zastavil Evropski parlament, ne da bi popuščali pri kakovosti naše zakonodaje in eh, <clears throat> čim, eh, glede na to, da računamo na to, da bomo sodelovali tesno drug z drugim, lahko dosežemo te cilje. Državljani pričakujejo od nas, da to zagotovimo v kratkem. Ni časa za to, da a, pač odlašamo z temi investicijami v Evropi. Torej, gospe in gospodje, moramo delovati skupaj konstruktivno, zato da zagotovimo, da bo naložbeni sklad a, eh, deloval. Torej, dajmo pozabiti na to gospodarsko krizo, dajmo skupno vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest, zato da izboljšamo življenje naših evropskih državljanov. Dajmo uh, sodelovati, zato da bo vse skupaj uh, uspešno in to iskreno. Hvala. Dank, Hvala lepa, gospa Kalnina Lukaševica. Razprava je tako končana.